gospod predsednik dobro jutro dame in gospodje prosim če se posedete e, lepo vas pozdravljam na našem ponovnem zasedanju Za začetek imam dve žal žalostni novici. Včeraj je namreč v Firencah napadalec eh, ubil dve osebi, verjetno gre za napad s fašističnim ozadjem. Umrli sta dve osebi zgolj zato, ker sta hoteli živeti in delati v Evropi. In zato moramo vsekakor delovati proti vsakršne obliki rasizma in ksenofobije. Včeraj smo prav tako prejeli.